minister in uh, sedaj pa je to predstavnik polske vlade za podnebno politiko uh, in uh, bili smo na podnebni konferenci v Varšavi s Koni Hedegard, smo danes do povdan še govorili o tem, sedaj pa hočemo od predsednika samega slišati, kako je kakšni so rezultati, potem bomo pa imeli še priložnost, da razpravljamo s kolegi in kolegicami. Ne bi predolgo govoril, sedaj bi predstavniku polske vlade dal besedo in sicer gospodu Marcinu Korolcu. Dziękuję panie przewodniczący.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 celi vrsti zaključkov. In govorimo o več deset odločitev in sklepov. Najbolj pomembni pa so naslednji. Naj naštejem pet. Prva odločitev v zvezi z agendo iz Durbana, drugič odločitev glede mehanizma za škodo, tretjič sedem odločitev, s katerimi se zaključi eh, podnebna politika, potem poročanje in spremljanje misij in petič kakih sedem sklepov oziroma odločitev o gozdarstvu in gozdarski politiki za tropske države. Dovolite, da sedaj povem nekaj več o teh petih velikih eh, sklepih. Najprej Durbanska eh, platforma. Naj začnem z njo. Okrešnič mape drogovo. E, Pripravili smo načrt. Do pariške konference pomembno je, da vemo, kaj se bo kdaj zgodilo v naslednjih dveh letih. Uh, zato, da bi se pariška konferenca lahko končala uspešno. Mi tudi vemo, da je prvi osnutek sporazuma v pripravi in da bo predstavljen eh, tik pred konferenco v Limi v decembru naslednjega leta. V Limi bodo stranke razpravljale in se dogovorile o tem, kako naj stranke, kako naj pogodbenice predstavijo svoje prispevke in te prispevke k novemu sporazumu naj bi predstavili v prvem eh, četrtletju leta 2015. Mi tudi vemo, da bo maja leta 2015 razdeljen osnutek sporazuma v vseh uradnih jezikih konvencije in sicer bo to šest mesecev pred vrhom v Parizu. Torej je načrto Pariza sprejet, ve se, torej, kaj se bo zgodilo od danes do pariške konference in odločitev v Varšavi je povsem skladna eh, z odločitvami pogodbenic v Durbanu pred dvema letoma. Durban, Varšava in Lima in v končni fazi Pariz morajo sprejeti odločitve, ki so povsem skladne kompatibilne, tako da ne bo nihče trdil, da proces eh, ni legitimen in da se ne izpolnjujejo odločitve iz eh, Durbana. Potem eh, druga točka, to je mehanizem za škodo in izgubo. Eh, torej eh, otoške države, države v razvoju, že mnoga leta pričakujejo tu rešitve. Bili smo priča tragedijam na Filipinih in tudi v drugih eh, državah, In ta dogovor o tej očkodnini in nadomestilu škode je seveda zgodovinskega pomena. Sedaj lahko začnemo razpravo o tem, ali obstajajo kakšni mehanizmi, s katerimi bi se lotevali naravnih nesreč. Tretji element ki je zelo pomemben in občutljiv je seveda vprašanje financiranja podnebne politike in eh, tu imamo sedem različnih sklepov in osredotočil bi se na dva, o katerih se je zelo težko pogajati. Eno je operativni vidik eh, zelenega podnebnega sklada, drugo pa je sklep o dolgotrajnem financiranju podnebne politike. Obe odločitvi, oba dva sklepa sta seveda zelo težavna, občutljiva, vendar se nam je uspelo dogovoriti o teh eh, točkah. Četrti element, ki je tudi zelo pomemben, nekateri pa morda menijo, da gre za tehnično vprašanje, je vprašanje poročanja in merjenja ukrepov za zmanjševanje posledic na podnebje. Torej, mi poskušamo seveda tudi priti do dogovora, ki bi bil zavezujoč za vse pogodbenice. Potem pa še odločitev o gozdarstvu o tropskih gozdovih. Potrebna je torej trajnostna agenda za tropske gozdove. To so torej tehnični deli te konference. Imamo tudi celo vrsto drugih odločitev, vendar. bi rad izpostavil še nek drug vidik, še neko drugo razsežnost, ki je prav tako pomembna. Od samega začetka smo želeli, ponovno pridobiti zaupanje v ta proces in vzpostaviti načelo preglednosti, transparentnosti. Potrebno je torej vzpostavljanje zaupanja na splošno. Videti je, da tehnokratska plat odločitev govori sama zase. Mi smo namreč pokazali, da je celo v težavnih trenutkih možno priti do sporazuma in dogovora. Vprašanje vzpostavljanja zaupanja, vprašanje vodenja konference je zelo pomembno in tu eh, je za nas bila inspiracija tudi delovanje Evropske unije. In prvič smo eh, uvedli nek trio predsedstv. Polska, Peru in Francija eh, so v tem triju. Vsi sestanki sekretarjatom, ki potekajo skoraj da vsak dan ali pa celo večkrat na dan, potekajo ob prisotnosti naslednjih dveh predsedstv, se pravi, mi vabimo Peru in Francijo naj se aktivno udeležita sestankov. Mi vabimo bodoči predsedstvi eh, tudi na vse sestanke predsedstva. Eh, torej sekretarjat se sestaja, geografske skupine se sestajajo vsak teden in njihova naloga je, da ugotavljajo, do kakšnega napredka prihaja v tekočih pogajanjih. To pomeni, da so vse geografske skupine zastopane na teh sestankih in prisotni sta tudi bodoči dve predsedstvi. Odločili smo se, da k sodelovanju povabimo tudi celo vrsto ministrov. In to je tudi nekaj novega. Naprimer, kar zadeva financiranje podnebne politike, potem mehanizma za škodo, eh, potem pogajanja o sporazumu. Tu nam pomagajo ministri. Naprimer, pri vprašanjih eh, financiranja nam pomaga danski eh, minister eh, pa minister iz Ugande pri Škodi, nam pomaga Lena Ek iz Švedske, tudi nekdanja poslanka. Edna Moleva iz Južnoafriške republike nam tudi pomaga. pri novem sporazumu nam pomaga Tim Grossa iz eh, Nove Zelandije in pomoč imamo tudi iz Singapurja. To dejstvo, da sodeluje cela vrsta ministrov pri naših pogovorih, med drugim tudi cela vrsta evropskih ministrov, finska, finski minister, ki je vodil razpravo o tem, kako lahko gozdovi in gozdarska politika prispevajo k zmanjševanju emisij, je zelo pozitivno. Mislim, da pomoč tolikšnih ministrov sva okolje lahko izboljša rezultate odločitev, ki jih sprejemamo. Z njihovo pomočjo nam je uspelo ponovno vzpostaviti zaupanje v ta proces in to je seveda zelo pomembno, pred velikim finalom eh, v Parizu čez dve leti. Samo z zaupanjem posameznih ministrov in pogajalcev je mogoče zagotoviti vključujoč, transparenten eh, proces in to sta pogoja eh, tudi za uspeh pariškega procesa. Prepričani smo, da je situacija sedaj dejansko takšna. Tu bi se ustavil in z veseljem bom poslušal vaše komentarje in odgovarjal na vaše vprašanja, če jih imate. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod. Eh, Korolec, sedaj pa kolegice in kolegi, eh, Bas Eichhout in Edith Estrela sta se prijavila Potem drugi, gospa Gierek, eh, sedaj najprej gospod Bas Eichhout. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi gospodu Korolcu. Včasih imamo seveda različne zamisli in se pogovarjava tudi preko Twitterja, to zelo cenim rad bi se tudi zahvalil, da ste zaključili Varšavsko eh, eh, konferenco. Eh, imeli smo sicer različna pričakovanja in zaključek v soboto v zadnjem trenutku je nekaj, k čemer mu vam, vam lahko čestitamo. Imam pa samo eno vprašanje. Varšava ni bila enostavna konferenca, bila je zelo uh, težavna. Uh, mednarodna eh, konferenca in druge razvite države, naprimer Japonska in Avstralija, niso zares pomagale v procesu. Mi bi pa radi vedeli naslednje. Kaj se je zgodilo z vašo funkcijo kot minister med eh, COP konferenco in kakšna je sedaj vaša uloga po tem podnebnem vrhu. To je za nas zelo pomembno. Mi moramo vedeti, kaj to pomeni. Še vedno ste torej pristojni za politiko spreminjanja podnebja in mene res zanima, kaj se je tu zgodilo in kakšna je vaša vloga. Najbolj pomembna razprava je naslednja. Mi smo sedaj pravzaprav začeli govoriti o škodi, o škodovanju, o financiranju eh, in v Peruju in Parizu bomo prav gotovo spet govorili o financiranju. Vendar mene zanima, kako je z načrtom do Pariza. Kakšna je vloga, po vašem mnenju, eh, Evropske unije? Kako naj Evropska unija pomaga pri tej agendi? Eh, torej v sklepu kopa je dovolj možnosti za vključitev in eh, sedaj naj bi Evropska unija tudi razvila svojo politiko eh, v letu 2014 in kako je torej z eh, vlogo Evropske unije, kako je vse to treba videti eh, v luči Durbana in podobno. Potem pa želimo premagati eh, Eh, vrzel, ki se lahko pojavi leta 2020 in kako je pravzaprav z državami, ki spadajo eh, pod eh, kjotski protokol, pa zaostajajo, kako je mogoče pravzaprav te države spodbuditi k pospešitvi prizadevanj. In to je seveda povabilo vam, da naredite nekaj na tem področju. Se pravi, kako želite delati eh, v zvezi z členom 4C? Po letu 2020 bodo pogodbenice in stranke tudi povabljene naj eh, pripravijo eh, in naj predstavijo v prvem četrtetu leta 2015 eh, natančen načrt. Mi seveda ne moremo vsega pričakovati od ZDA. Za Varšavo je bilo marsikaj pripravljeno in Evropska unija naj bi pravzaprav že po letu 2014 začela delati na uresničevanju svežnja za po letu 2020. In Vi kot predsedujoči eh, prav gotovo vidite, da je pomembno, da določene države naredijo prve korake, tudi kot člani Evropske unije morate to spodbujati in kakšna je pozicija Poljske, eh, ko gre za energetski eh, svežen po letu 2030 to je pravzaprav tudi del odločitve COP, za katero ste se borili. Torej, mene zanima vaše mnenje v zvezi s tem. Hvala lepa, vas eh, Eichhout, sedaj pa idite strela. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, gospodu ministru, za njegovo prisotnost in informacije, eh, ki nam jih je dal. V zvezi z COP18 bi lahko uporabili eh, tudi eh, podobo kozarca, ki je na pol prazen ali pa na pol poln. Ta COP je podoben prejšnjemu. Nekateri pač menijo, da je bilo doseženo nekaj, drugi pa, da je kozarec ostal na pol prazen. Prav gotovo obstajajo tako pozitivni kot negativni vidiki. Glede tega se verjetno lahko vsi strinjamo. Kar pa zadeva negativne vidike. Rada bi, omenila naslednje. Včasih besede morda niso pomembne, včasih pa imajo pomembno težo. In besedica eh, eh, angažma je bila nadomeščena z besedo contribution, prispevek. In to je po mojem mnenju korak nazaj. Zdi se mi, da je tu manj ambicije v tem kopu. To je pač eh, negativni vidik. Kar zadeva Evropsko unijo, pa obžalujem, da Evropska unija ni predstavila, ne definirala cilja za zmanjšanje uh, Eh, emisij CO2 za 30 odstotkov do leta 2020. To je seveda razprava, ki že dolgo teče v parlamentu. Evropskem parlamentu obstaja skoraj da že konsens glede tega cilja. Potem naprej. Stalno se odlašajo odločitve. Seveda je dobro, če imamo nek načrt za naprej, bolje, kot da ga nimamo. Vendar to odlašanje eh, s pogajanji do Pariza in preobremenjevanje agende, je problematično ali menite, da nam bo uspelo pač pripraviti nek eh, sporazum v Parizu, sporazum, ki smo ga želeli pravzaprav že leto 2014. Kako bo mogoče konkretizirati stvari? Eh, dobro bi bilo, če bi bili dovolj pogumni, da določimo naslednje korake do leta 2020. Hotela sem prejti na pozitivne vidike, vendar nekaj še o negativnih. Eh, obžalovanja vredno je tudi dejstvo, da Japonska in Kanada nista igrali tako pozitivne vloge kot na drugih kopih. Spomnim se Monreala in tu je Kanada bila zelo angažirana. Sedaj pa sta eh, bila Japonska in Kanada bistveno manj angažirana. Potem pa k pozitivnim vidikom. Vprašanje financiranja je bilo vedno velik problem pri vseh kopih. In na tem kopu je bilo mogoče doseči določene rezultate. Se pravi, imamo eh, zeleni sklad za podnebje, imamo mednarodni mehanizem iz Varšave, potem zmanjšanje emisij povezanih z sekanjem gozdov. Torej tu smo Eh, prišli do dogovora in tudi finančnega angažmaja v višini 80 milijonov. Želim si, da bi Evropska unija bila tu bolj ambiciozna, bolj aktivna. Morali bi narediti še en dodatni korak za to, da pride do sporazuma v Parizu. skrbijo me bolj ti znaki umikanja, izmikanja. Države ne hodijo naprej, ne vzamem Portugalsko, državo, iz katere prihaja. E, ta je na tretjem mestu e, e, učinkovitosti tudi zaradi investicij v obnovljive vire energije. Zaradi krize in političnih sprememb pa ne hodimo več po dobri poti. Zakaj so sklenile nevladne organizacije, da zapustijo to mizo? Mislim, da se je to prvič zgodilo. Ali obstaja kak razlog, ki to upravičuje. Tu gre v končni fazi za drastičen korak. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Girik in potem še gospod Šimanski. Najprej pa gospod Adam Girik. Izvolite. Hvala lepa. Zavedam se, kako težka je bila konferenca teme, o katerih smo razpravljali, so bile občutljive in težke. In zavedam se, da eh, države tretjega sveta in pa hitro raztoče gospodarstva vidijo te probleme v kontekstu klimatske pravičnosti. In seveda so s tem povezane, um, povezani številni konflikti interesov med državami ne želim omenjati negativnih vidikov. Kaj ti? Mislim, da bi morali vse kroge pogovora ovrednotiti na pozitiven način. Že samo dejstvo, da sploh potekajo te pogovori, je nekaj pozitivnega. Gospa Estrela je dejala, da je cilj Evropske unije še vedno 3x20. To je še vedno naš cilj in to je še vedno podlaga za razpravo. Vprašanje pa je, kako doseči te cilje. Spomniti se moramo, da svet te naše cilje um, preučuje skozi prizmo podnebne pravičnosti. Zato ne smemo biti tako, dramat, eh, tako drastični, ko gre za gospodarske ukrepe. Nujno potrebujemo denar, ta hip. In minister je dejal, potrebujemo denar za prilagoditev kajti za nami so številne nesreče, katastrofe. Doživeli smo veliko katastrofo na Filipinih. Predtem smo doživljali tudi drugot tragedije, vključno s Portugalsko. Zato mislim, da moramo biti kritični in moramo biti previdni. ko gre za naše ambicije, moramo biti previdni. Previdno moramo določati raven ambicij. Pomembno je to, da smo se dogovorili o gozdni politiki. To je dosežek Varšave. Kajti to vrstne politike na svetu do sedaj nismo imeli in to je izredno pozitiven vidik. To je pomembno, kajti zagotoviti moramo, da bodo eh, svetovna pljuča delovala in od tega bomo imeli koristi vsi. To je nekaj pozitivnega. Vse strani so se uspele dogovoriti v zvezi s tem. In rad bi zelo pohvalil ta dosežek. Imel pa bi tudi vprašanje za ministra. Sedaj poskušamo doseči naslednji, naslednika Kyoto in v Parizu naj bi ohranili kjotski eh, protokol in po možnosti razširili področje njegove uporabe. Predtem pa moramo ovrednotiti kjotski sporazum. Kakšen je stat, oziroma kakšno je stanje pri kjotskem sporazumu? Ali to kdo analizira? Naprimer, moja država je petkrat prekoračila merila kjotskega sporazuma. In postavlja se vprašanje, kaj pa tiste države, ki si prizadevajo za znižanje emisij, kaj se dogaja v teh državah? Ali ste se o tem pogovarjali v Varšavi? Kajti, ko bomo v Parizu govorili o znižanju emisij, moramo začeti na začetku. Začeti moramo pri Kyoto. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Čimanski. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil našemu ministru za njegov velik prispevek. Obžalujem dejstvo, da ni več minister, je pa še vedno odgovoren za podnebje. Želim si, da bi ostal minister. Spominjam se vas, ko ste bili minister in ste nas obiskali v našem odboru in nam ste naredili velik vtis. Razumem, da vaše ideje niso naletele na nerazumevanje vseh ministrov, ampak takrat ste dejali, da je eden od ciljev vašovske konference nekaj, kar ni zaveza k prispevkom. Vi ste pa udarili um, ta vidik globalnega sporazuma, kajti to je hrbtenica te celotne politike. To, da je to globalni sporazum, to je izrednega pomena. Ste skeptični, ko gre za nadaljna znižanja v Evropi? Če se ne bodo eh, tem ciljem pridružile tudi druge vele sile? Omenili ste tudi trgovinsko liberalizacijo imamo ta vzorec poceni energije na drugih celinah in pa imamo drago energijo na naši celini. In že takrat ste omenjali pravičnost. Vse države naj bi dejale, da nismo vsi v enakem položaju, kajti imamo države, ki zelo onesnažujejo, pa so se udeležile eh, sporazuma, so pa tudi druge, drža, so pa tudi druge države, naprimer. Kitajec eh, proizvede 3000 eh, ton CO2, Poljak 9000 ton, Nemec 6000 ton in tako naprej. Potrebujemo merila. Moje vprašanje je sledeče. Smo slišali kak signal, karkoli, kar bi nam povedalo, da bodo uložitve temeljile na merilih. Ali se bodo države članice svobodno zavezale k angažmaju? brez merila, ampak ta merila potrebujemo nujno, kajti okoliščine v različnih državah članicah moramo upoštevati. To se ni zgodilo v Varšavi. Kitajska, Japonska, Kanada in podobno. Torej z njimi bo težko doseči sporazum v Parizu. Najstarnem, če bo v Parizu Kitajska rekla, da bo znižala svoje emisije za 10 odstotkov, ali bi bili zadovoljni ali bi bili šokirani, ali jezni, ali morda presenečeni, kako bi se vi odzvali, če upoštevamo sedanji položaj. Prišlo bodo zaves in dobili bomo sporazume. Prihajam z Polske in uh, rad bi protestiral, rad bi jasno po, in glasno povedal, da ne bi negativno smeli govoriti o naših dosežkih, ker je veliko smo eh, dosegli, veliko vlagamo v Evropi, vlagamo tudi v premog, ampak eh, ta premog je drugačen, energija je izredno draga. To bi rad povedal socialistom. Treba je upoštevati tudi družbeni kontekst. Vem, da so naši cilji ambiciozni, To, da tudi socialni vidiki so izredno pomembni in zelo pogosto je tako, da um, um, gospodinstva porabijo 40 odstotkov svojih stroškov za energijo in stvari bi se utegnile še poslabšati. Hvala lepa, kar se tiče socialnega vidika, se strinjamo. In danes zjutraj smo že slišali, koliko denarja zunaj Evropske unije vlagamo tako da v Evropo vlagamo fosilne gorive. In zato je, je seveda smiselno, da zadevo izboljšamo. Ne treba, da vedno s prstom kažemo drug na drugega. Moram reči, da me prav to v tej podnebni razpravi zelo moti. Raje si bi morali pogledati, kaj nas združuje. In um, treba si je pogledati, kaj nas združuje v Evropski uniji in kaj nas ločuje. In tako bi morali zadevo usmeriti v prihodnost in si vse skupaj pogledati iz vseh vidikov. Pravzaprav sem zaključil se seznamom govornikov, ampak vidim, da želi besedo še gospod Sonik, ki se nam je pravkar pridružil. Verjetno niste slišali, kar je povedal minister. Želite vendarle besedo? Hvala, hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Imel bi vprašanje za ministra. Polsko obtožujejo, da je država, ki preveč vlaga v premog, da upočasnjujemo Evropo. Zanima me, ali je res, da Nemčija pokuri trikrat, toliko, trikrat več eh, premoga kot Poljska. Ali je to res? In ali je res, da so emisije CO2 -ja v Nemčiji v porasti v primerjavi s eh, Poljsko, kjer ne bi upadale? Ali to drži? Hvala lepa. Ne vem, gospod Sonik, ali ste slišali, da je bila koalicijska eh, pogodba podpisana. Dovorili smo se za 60 odstotkov obnovljivih virov energije do čez nekaj let. Tako da boste vedeli, kam gremo. Imeli smo razpravo v Polskem senatu s delegacijo Evropskega parlamenta. Gospod Čimanski je bil tudi tam. Mislim, da je bila razprava izredno odprta. In mislim, da je obima stranima ta razprava koristila. Mislim, da bi morali večkrat razpravljati. Vsak ve, zakaj je energetska varnost eh, na polskem poglavitnega pomena. Vsak eh, mora poznati svojo zgodovino in zato moramo biti vsi tudi nekoliko pozitivnejši v celotni razpravi. Kajti to, da drug drugega obtožujemo, to nam res pa polnoma nič ne koristi, tako ne bomo prišli naprej. Tako se bo razprava samo priostrila in eh, nikakor ne bomo dosegli nobenega rezultata. In zato uh, tudi gospod Korole z vašega dela res ne olajšamo. Treba si pogledati, kako bomo cilje dosegli, kje so možnosti za to. Torej, um, daljinsko ogrevanje poteka odlično na polskem. Treba si pogledati, kaj nas združuje in ne kar nas razdvaja. Gospod Korolec, sedaj pa imate vi možnost uh, za odgovore.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 oziroma da je bila včeraj sporadno spremenjena um, polska vlada. In gospod Marček Labovski je sedaj uh, minister za okolje. Na prvem srečanju ministrov za okolje je sedaj on. In sedaj imamo novo funkcijo. Uh, nekdo bo pristojen za koordinacijo različnih dejavnosti na tem področju. In jaz sem pa se predstavnik polske vlade za podnebno politiko. Bom pa državni sekretar v Ministrstvu za okolje Polske. Pristojen bom za podnebno politiko v polski vladi. To je po mojem mnenju odlična rešitev. Kajti oseba, ki je pristojna za postopke na globalni ravni bo morala biti zelo dejavna. kajti eh, moral, ta oseba bo morala organizirati sestanke, imeti stike a, v okviru globalne konference. Notranja okoljska politika a, porabi veliko časa, veliko energije, kajti pri nas reformiramo vodno politiko in e, reformirati želimo tudi gospodarjenje z odpadki in na polskem to leto pripravljamo tudi zakonodajo o plinu iz škrilavca. Gospod Grabovski, novi minister, se bo ukvarjal s temi notranjimi zadevami. Sedaj imamo ministra, ki je odgovoren za podnebje znotraj ministrstva za okolje. To bo uh, zgolj okrepilo moje možnosti, kajti 100 odstotno se bom lahko posvečal evropskim razpravam in lahko se bom osredotočil tudi na globalne razprave v okviru konvencije kot torej predsednik, celo, predsedujoči celotnega procesa. Rad bi se vam zahvalil za pozitivno ovrednotenje varšavskega sestanka. Rad bi dejal, da so Polsko pred konferenco razumeli kot državo, ki Evropo upočasnjuje, kot državo, ki želi zaustaviti celoten proces. Ampak dejstvo, da nam je uspelo 24 ur kasneje kot predvideno zaključiti konferenco po celonočnih eh, pogajanjih, po noči, ko nismo zatisnili očesa, to samo dejstvo je dokaz za to, da smo odločeni. Tudi na polskem smo odločeni nadaljevati z globalnim postopkom. Vse želimo zaključiti. Do Pariza bi radi vse spravili pod streho. In želimo, da bo pariški sporazum imel dodatno vrednost. Želimo, da bi. Um, pariški sporazum lahko podprle vse države. Želimo tudi, da 194 držav ratificira pariški sporazum. Naj vas spomnim na slabo izkušnjo iz prvega kjotskega obdobja, pa naj vas spomnim še na slabšo izkušnjo iz drugega kjotskega obdobja. drugo obdobje se nanaša na Evropsko unijo, Avstralijo in eh, nekatere države iz evropskega gospodarskega prostora. In to se nanaša samo na 14 odstotkov globalnih emisij. Torej, izziv, ki je pred nami, je ta, da bi eh, pokrili 100 odstotkov vseh globalnih emisij. Eden od velikih dosežkov je ta, da imamo sedaj načrt in v Limi bomo izdelali osnutek sporazuma. V Limi bomo tudi določili metodo, kako bomo um, določili prispevke do prvega četrtletja leta 2015. Kajti v, v prvem četrtletju 2015 bomo predstavili te prispevke, zato da bi imeli dovolj časa za pripravo sporazuma in zato, da bi bi bil Pariz zgodba o uspehu. Kar pa se tiče načrtov Evropske unije. Da, mislim, da bi morali sedaj začeti razmišljati o evropskem prispevku. Kakšen bo? Razmisliti moramo o naši ravni ambiciji. Kako bomo dosegli te ambicije? kakšen bo prispevek posamečnih držav članic k skupnemu evropskemu prispevku, kakšen delež bodo predstavljale posamične države članice. To so pomembna vprašanja in z obdobjem razmisleka moramo začeti. Na srečo pa je pred nami eno leto za te razmisleke, kajti, kot rečeno, v prvem četrtletju leta 2015 bomo predstavili te prispevke. Vprašali ste me tudi po ambicijah do leta 2020. To je zelo dobro in upravičeno vprašanje, kajti več, ko lahko storimo skupaj kot mednarodna skupnost pred letom 2020, lažje bo izvajati našo politiko po 2020. Razprava o ravni prispevkov do 2020 je zelo pomembna. Kajti drugo kjotsko obdobje je omejeno na okrog 30 držav, okrog 160 držav pa je zunaj sistema. Torej, vaše vprašanje je povsem upravičeno. Vprašanje je, ali imamo mi mednarodna skupnost ambicije na tem področju ali ne. In strinjam se z vami, to je pomembno vprašanje. Imeli pa bomo ločeno srečanje v Bonu eh, sredi leta, ki bo posvečeno temu. In takrat bomo poskušali v Bonu pač najti odgovore na ta vprašanja. Rad bi se odzval še na prispevek o gospe Estrele. Ne morem se strinjati z nečim, kar ste povedali. Tudi sami ste dejali, ste omenili um, um, spremembo jezika, češ, da je sedaj, da govorimo o prispevkih korak nazaj, ampak s tem se ne morem strinjati. Varšavska odločitev je sto odstotno skladna z durbansko odločitvijo, kajti v Durbanu smo se odločili, da potrebujemo novo razsežnost sporazuma leta 2015. In ta sporazum bo vključeval vse države. Beseda prispevek se nanaša tako na razvite države kot na države v razvoju. V tem smislu je to stoodstotno skladno z uložitvijo iz Durbana. Če bi se odločili za kak drug pojem, odvisno od tega, o kateri skupini držav govorimo, potem bi to pomenilo tudi različno raven zaveze. In to ne bi bilo skladno z duhom durbanske odločitve. Kaj ti? Eh, izpogajati moramo sporazum, eh, ki ga bodo uporabljali vsi. Torej, ta pojem prispevek je tukaj bistvenega pomena. Služi svojemu namenu in je eden od dosežkov Varšave. Kajti sporazum, o katerem se pogajamo, mora biti sporazum, ki vabi strani. To ne more biti sporazum, ki odvrača države, da bi se mu pridružili ima pa to drugačno obliko. To bi bila lahko naprimer gozdarska politika, lahko bi bila to politika energetske učinkovitosti ali pa obnovljivi viri energije ali pa uh, eh, naprimer davek na CO2 na majah. Torej, narava prispevkov iz držav članic bo različna to ne bo prispevek, eh, ki bo enak povsod. Imamo države, ki so dvakrat večje od Evrope, imamo pa tudi države, ki so manjše od Bruslja. To pomeni, da ne moramo najti rešitve, ki bi ustrezala vsem. Potrebujemo celotno paleto rešitev, ki jih bodo različne države lahko uporabljale. Kar pa se tiče 30 odstotkov. V Evropi imamo politično odločitev o 30 odstotkih. Torej, 30 odstotkov je naša ponudba, to je to, kar smo dali na mizo. Če bomo imeli globalni sporazum in če bodo druge tako rekoč nerazvite države um, se odločile za podobna prizadevanja. To odločitev smo sprejeli leta 2007. Vse evropske inštitucije omenjajo oziroma se držijo te številke od leta 2007. In tega mi ni treba vse čas ponavljati. Kar pa se tiče prispevkov, kar se tiče financiranja za sklad za prilagoditev, nam je uspelo zbrati 100 milijonov in ne 80 ali kaj podobnega. Imamo 100 milijonov. Naj povem, da so me nekatere enostranske zaveze, kar se tiče financiranja, izredno presenetile. Naprimer um, Evropska unija, uh, Združene države, um, Združeno kraljestvo, Norveška, uh, Japonska, Švedska, Nemčija, Finska, Nizozemska. Zelo sem navdušen nad tem, kar so ponudili. To so bile prostovoljne odločitve. Mislim tudi, da je to velik prispevek eh, k temu finančnemu vidiku podnebne politike. Zahvaljujem se gospodu Geriku za njegovo vprašanje. Naj povem, da je naša najpomembnejša naloga pri pogajanju o pariškem sporazumu ta, da bi se izognili tretjemu kjotu. Tukaj imamo eh, logiko dveh različnih taborov. Torej, po eni strani imamo eh, razvite države, po drugi pa nerazvite. Ampak naš cilj ni 14 odstotkov eh, emisij, ampak 100 odstotkov globalnih emisij. In najpomembnejše vprašanje ta hip je, kako ustvariti tak mehanizem kako ustvariti takšno metodo, ki bi bila odprta za vse. Če si pogledamo konvencijo, je ta konvencija sledila Rio in je rezultat eh, konvencije o trajnostnem razvoju. In pa cilji konvencije so, da bi znižali oziroma stabilizirali emisije. To, da hkrati je cilj konvencije ta, da bi dosegli trajnostni razvoj. Vključuje pa tudi boj proti revščini. To so glavni cilji konvencije. Osnovati moramo sporazum na takšen način, da bomo našli nekaj dobrega za ZDA, za Evropo za Rusko federacijo in za Kitajsko, za Indijo, pa tudi druge države. In to je zelo težka naloga. To, da mislim, da če bomo drug drugemu zaupali, potem je sporazum možen. Povprašali ste tudi po vlogi nevladnih organizacij v Varšavi. Združenja, organizacije, nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s podnebjem, eh, igrajo zelo pomembno vlogo, kajti mobilizirajo javno mnenje in predstavljajo spodbudo za vlade, da se morajo bolj prizadevati v boj proti podnebnim spremembam. Naj vas spomnim na to, da je nekaj teh združen dejalo, da je varšavski vrh fiasko in to so rekli 24 ur, preden je bila konferenca zaključena. Torej, nekatere, or, nekatere organizacije so eh, konferenco zapustile dva dni pred zaključkom in so obžalovali, da niso bili sprejeti nobeni rezultati. To, da mislim, da mi o tem ni treba posebej razpravljati, to je povsem očitno. In gospod Čemanski, še nekaj besed o njegovih vprašanjih. Naj potrdim, to, kar sem dejal um, v svoji predstavitvi o tem odboru. Da. Naš cilj je globalni sporazum. To bo tak sporazum, ki, bo, ki ga bodo eh, razvite države podpisale in ratificirale. Torej ne samo Evropska unija in razvite države. Želimo vključiti, pritegniti tudi druge razvite države. in energetska politika drugot, naprimer v Ameriki, ta energija po nizkih cenah in pa hkratne, eh, hkratne znižanje emisij. Torej iz tega bi morali črpati navdih za naše notranje evropske razprave. Revolucija Škrilavca v ZDA je omogočila, da je ta država povsem neodvisna od uvozov fosilnih goriv. In to je to, kar ste dejali, gospod eh, predsednik, biti moramo neodvisni. In američani so zahvaljujoč svoji eh, revoluciji zaradi škrilovca neodvisni. Uspelo pa jim je doseči še dve drugi stvari. Uspeli so znižati cene energije in znižali so tudi emisije, ki so dvakrat više od eh, naših ambicij v Evropi, če se pogovarjamo s predstavniki industrije, če se pogovarjamo tudi z eh, vlagatelji v sektorje, eh, ki porabijo veliko energije. Pravijo, da bodo denar vlagali drugod, ne v Evropo, v Bližnji vzhod ali pa v ZDA, kar je najbolj verjetno. In v tem obdobju, ko govorimo o globalni krizi, vemo, da to ni globalna kriza, to je evropska kriza. In če slišimo takšne komentarje se strani industrije, bi jih morali vzeti zelo resno. Rad bi odgovoril tudi gospodu Soniko torej nimam na voljo podrobnih eh, podatkih o posamečnih eh, emisijah držav članic. Toda mislim, da bi to vprašanje lahko postavili Evropski komisiji. Torej, Komisija ima na voljo trenutne statistike o izpustih CO2 v posameznih državah članicah, eh, kje torej lahko gotovimo, da je prišlo do znižanja teh izpustov, kje so ti v porastu, Eh, in to lahko vse skupaj povežemo tudi z BDP-em v teh državah. Verjetno bi komisija lahko pripravila takšne statistične podatke. Ti statistični podatki bi v naslednjih dveh, treh letih lahko postali zelo zanimivi, bi bilo, to, ti bi bili tudi koristni za naše notranje razprave. Vendar pa ne vem, če je možno pripraviti takšne statistične podatke, nikogar nočem tukaj zmedeti, vendar pa mislim, da bi komisija kot neodvisno telo lahko pripravila te statistike za zadnjih nekaj let. Te informacije bi lahko bile prav gotovo zelo zanimive. Ne želim pa tega komentirati, kaj ti mislim, da se tukaj moramo zanašati na zelo natančne in zanesljive podatke. Hvala lepa, gospod minister. 152 eh, teravatov, 90 in 116 teravat ur v letih 2012. Pri rjavem promogu je šlo za 170 teravat ur na 160 teravat ur um, toliko o številkah, ampak seveda lahko komisija kaj več pove o tem, če želi. Komisija. Hvala lepa, da ste nam dali besedo v zvezi s tem, če si ogledate zadnja poročila o izpustih CO2 ki so bila objavljena pred kratkim strani Evropske agencije za okolje. Lahko najdete tudi pregled profilov emisij v posameznih državah članicah. Sprememba v Nemčiji med 2009 in 2011, sprememba za 2,9 odstotkov, torej prišlo je do takšnega zmanjšanja izpustov, no, ampak ta, vsi ti podatki so na voljo na spletni strani Evropske agencije za okolje. Hvala lepa, s tem smo zaključili to razpravo. Izgleda, da nas čaka še veliko tem, o katerih bomo morali razpravljati. Današnje vzdušje je bilo zelo dobro. Um, ja, dejansko moramo poskrbeti za boj proti podnebnim spremembam, zato da bomo pol milijardi državljanov zagotovili ustrezno okoljsko in socialno ter gospodarsko prihodnost. No, eh, gospod Korolek, v naslednjih tednih in mesecih vam želim veliko uspeha pri vašem novem delu. Upam, da bo to trojno predsedstvo poskrbelo za to, da bomo v Parizu lahko dosegli uspeh. Svet to nujno potrebuje, kajti če bomo nadaljevali tako kot sedaj, potem eh, eh, bo naš cilj 3,7 stopinje. Mi smo si zastavili pa cilj dveh stopin. Tega cilja se moramo držati, eh, zato bomo morali vložiti še nekaj prizadevanj, ampak zato smo tukaj, zato vsi skupaj sodelujemo. Najlepša hvala za to, da ste prišli sem, gospod minister, in Kot sem že rekel, želim vam eh, veliko vzdržljivosti in pa uspeha pri vašem delu v naslednjih tednih in mesecih. So, jetzt geht es weiter mit dem. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Ja, vidim, da so ostale prisotne samo še kolegice. Oziroma ne, tukaj še gospod Zanoni. Ja, se pravi, tukaj je ostal še en kolega, sicer pa samo kolegice. Jutraj bo na vrsti izmenjava mnen s komisije in agencijo EFSA. Gre za genetsko, za genetsko spremenjene živali. Najprej pozdravljam gospoda Koleja iz Evropske komisije in mu dajem besedo, na to pa iz EFSE Elizabet Regman. Najprej dobi besedo gospod Pule. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala. Tema, o kateri želite razpravljati danes, je dejansko zelo pomembna. Po eni strani je to političen problem, po drugi strani pa znanstveni problem. V Evropski uniji smo ponavadi navajeni, da govorimo o rastlinah, vprašanje živali pa je relativno novo, razen v eni točki, o kateri bom govoril. ZDA imajo že nekaj let eh, losos, ki je gensko spremenjen. Eh, in raste dvakrat oziroma se debeli dvakrat hitreje kot normalni losos. In FDA, Food and Drug Administration v ZDA, je uh, ocenjevala tveganje za zdravje, za živali, za okolje, ki izhaja iz eh, tega lososa. In FDA je izdala nekaj mnen v zvezi s tem, vendar ta losos še ni na tržišču v ZDA. Razvili so ga v Kanadi, potem prenesli v ZDA in v Panamo eh, v Zrejo. In ZDA pač izvažajo zelo veliko lososa, vendar tu gre za eh, divjega lososa iz Aljaske v glavnem, ki ga izvažajo v konzervah in zelo malo je tega eh, lososa iz ribogojnic. Iz ribogojnic eh, dobivamo losos predvsem iz Norveške in iz eh, Čileja. Vendar mi se želimo pripraviti na primer, ko bi lahko dobili uradno zaprosilo iz ZDA, da naj damo pač eh, ta losos na tržišče oziroma eh, prošnjo, da pride do vzreje tega lososa v EU. Zaenkrat nimamo eh, nobene prošnje ne za prodajo, ne za vzrejo in mi smo EFSO prosili, naj pripravi vse podatke in če bi nekdo hotel odobritev iz skupnosti, morajo pač biti pripravljeni izbrani podatki, ki morajo biti v dosjeju prosilca. Tu je tudi predstavnica EFSE, ki vam lahko razloži,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 generalnega direktorata za raziskave sedi za nami. E, oseba je pristojna za program Pegasus, glede katerega e, imate tudi nekakšna vprašanja. No, torej, lahko vam razložimo ta program. Torej, gospod predsednik, lahko sedaj prosimo tudi EFSO, naj nam razloži, kakšne so zahteve glede dosjeja. Hvala lepa, gospod Pole, z veseljem. Hvala lepa komisiji. EFSA eh, je tukaj in potem jo moramo tudi poslušati. In besedo ima gospa Weikman. Um, hvala lepa. Kratka bom, kajti nimam veliko časa na voljo. EFSA je objavila dve dokumenti za smernicami, najprej v zvezi z varnostjo krme in prehrane in dobrobitjo živali in pa drugi dokument eh, ocena tveganja za okolje, če bi prišlo do um, vstopa genetsko spremenjenih živali v okolje. Načela za ta dva dokumenta za smernicami sta enaka kot pa uh, pri primerjalnem uh, primerjalni metodi, torej primerjamo genetsko spremenjeno žival z genetsko nespremenjeno živaljo. Potem so predvideni tudi vsi koraki, ki so uporabljeni uh, tudi pri genetsko spremenjenih. Uh, rastlinah, imamo analizo molekul, potem ocena tveganja je tudi primerjalni pristop, ki preučuje Um, dobrobit živali, njihovo zdravstveno stanje, njihovo hormonsko stanje, sestavo različnih uh, tkiv, organov, izdelkov. To je seveda odvisno od genetskih sprememb in pa rezultat tega svežnja podatkov bo nadalje določil to, kakšne nadaljne nutricionistične uh, uh, hormonske ali druga raziskave so potrebne. No, uh, naj povem nekaj besed o podatkih o dobrobiti živali in pa zdravju živali. Um, ti podatki se začnejo zbirati že v laboratoriju, še preden je žival rojena. Na to spremljamo življenje živali v laboratoriju, vključno z njenim uh, obnašanjem, potem uh, kontrolirano Eh, življenje na kmetiji, kjer obstaja večje število živali in lahko preučujemo, kako se žival odziva na nadzorovan način na pogoje na tej kmetiji, na tej farmi. Potem pa imamo še uh, preiskave na terenu, bi lahko rekli. Torej, preučujemo vse parametre zdravja in dobrobiti pri življenju na kmetiji, vse te podatke moramo uvrstiti v osrednji svežen podatkov, ki ga lahko pričakujemo, če bi takšna prošnja kadarkoli prispela na EFSO. Morda toliko o pregledu, če imate specifična vprašanja, pa z veseljem odgovorim na njih. Hvala lepa. Še, druga, še drugi generalni direktorat raziskave, če želite. Präsentation ist auf unserer Präsentation ist auch auf unserer No, eh, predstavitev imate na voljo tudi na spletni strani, če nas spremljate po uh, spletu. You, Chair, Hvala lepa, gospod predsedujoči, da lahko predstavim projekt Pegasus. Uh, no, vidite lahko posnetke, oziroma na voljo so vam tudi posnetki. Eh, predstavitev precej podrobna, ampak jaz bom se skupaj povzel. Pegasus je manjši projekt, ki ga finančno podpira sedmi okvirni finančni program že dve leti, od avgusta 2009 do julija 2011. Torej, ta projekt je trenutno že zaključen. Ta projekt je bil projekt koordinacije, ni bilo laboratorijskih raziskav genetsko spremenjenih živali pred tem. Eh, prej smo preučevali družbene in pa gospodarske vidike genetsko spremenjenih organizmih. Ehm, v predstavitvi lahko vidite, da imate na voljo številne podatke o tej raziskavi. Eh, torej nekateri ti podatki so javnega značaja in so na voljo, če kdo za njih zaprosi. No, ta projekt je bil izbran na osnovi neke teme, ki smo vključili v delovni program. Ta tema je bila delno vključena v ta delovni program, zato da bi se odzvali na pomisleke generalnega direktorata za zaščito zdravja. Uh, Eh, DG Sanko je to predstavil na nekaterih srečanjih v okviru tega projekta. Projekt se je osredotočil na, genec, na um, družbene in pa gospodarske vidike GSO-jev, tudi na nekatere politične vidike, čeprav tukaj ne govorim o zakonodaji, govorim predvsem o humanistični znanosti, gre torej tudi za politiko za potrošnike kako je deloval ta projekt. No, organizirali smo nekaj delavnic skupaj z odloženimi strani, zato da bi se odzvali na pomisleke odloženih strani. E, tri takšne delavnice so potekale v času trajanja tega projekta v Nemčiji, na Norveškem in pa v Združenem kraljestvu. Imeli smo tudi delavnico v Bruslu, kamor smo povabili različne udeležence eh, z bolj evropskim profilom. Končna delavnica pa je potekala v Indiji in tukaj smo predstavili tudi neevropski vidik vsega skupaj. Prav tako smo preučevali politične prioritete udeležencev, določali najboljše metode. Eh, takšne delavnice so potekale v Združenem kraljestvu in pa v Italiji leta 2012. No, eh, naj na hitro predstavim glavne rezultate, glavne sklepe ali priporočila. Eden izmed osrednjih elementov je ta, da morajo genetsko spremenjene živali biti obravnavane od primera do, do primera. Niso vse um, zahteve po genetsko spremenjenih živali takšne, da bi sprožile enake pomisleke. Uh, no, treba je tudi uh, izboljšati tehnike pri genetsko spremenjenih živali in pa izboljšati ocene potencialnih učinkov, ki bi istočasno upoštevale tudi uh, želje evropskih državljanov, potem označevanje in pa sledljivost, tudi to je izredno pomembno vprašanje v zvezi z prehrano v vseh regijah, kjer so bili na razpolago ti podatki. Tam smo analizirali literaturo eh, in smo metanalizirali vse podatke v zvezi s tem. No, eh, potrošniki so, izka, so izrazili kar nekaj etičnih pomislekov. Ehm, Eh, torej, to so pomisleke v zvezi z dobrobitjo živali, v zvezi z eh, vplivi na okolja. Veliko je bilo tukaj tudi etičnih pomislekov glede poseganja v naravo in tako naprej. Če bi želeli komercializirati takšne projekte genetsko spremenjenih organizmov, bi morali upoštevati tudi takšna etična vprašanja. To bi, morali biti deli, to bi moral biti del ocen takšnih projektov. Um, tukaj je treba resnično upoštevati tudi dojemanje potrošnikov. Eh, povedal sem že, da bi lahko različni pomisleki se pojavili ob različnih projektih in prošnjah za gensko spremenjene organizme. To velja eh, tudi za organsko kmetijstvo, eh, za ribogojstvo in tako naprej. Komercializacija bi morala upoštevati tudi kontekstualizacijo evropske okoljske zakonodaje z mednarodno perspektivo. Še, eno pomembno, še en pomemben vidik priporočil je ta, da bi morali upoštevati tako koristi, kakor tudi grožnje, ki jih predstavljajo eh, genetsko spremenjene organizme, vpliv na okolje, zdravje, na sociogospodarski vidik in tudi etične vidike bi morali tukaj upoštevati. analizirati je treba tako tveganja, kakor tudi koristi za potrožnike. To bi morali razvijati in preučevati, ko gre torej za genetsko spremenjene živali, ki bi lahko vstopile na trg. Potrošnike ne prepričajo argumenti o tem, češ, da so ta nova živila enaka kot tradicionalna živila. To je v glavnem povzetek priporočil in sklepov tega projekta. Poštelom. Hvala lepa za vašo predstavitev. Linda McEwan, želiš zastaviti to ustno vprašanje ali želiš govoriti prva ali na, na koncu? Linda, izvoli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nažalost moram oditi um, ob št, št, četrti uri in 40 minut, če želim še danes priti domov. Najprej še zahvaljujem predstavniku komisije, gospodu Putlejo, ki, ki je podal predstavitev o genetsko spremenjenem lososu. V britanskem tisku sem uh, zasledila podatek, da bo sedaj odobrena komercialna uporaba tega lososa in enako velja za Panamo. Uh, Um, citirana je bila tudi kanadska vlada, ki je bojda omogočila, da se je to zgodilo. Istočasno pa pravijo, da genetsko spremenjene organife predstavljajo grožnjo v primeru pobega teh živali. In eh, prav tako je bilo rečeno, da ne bo neposredne podaje, prodaje genetsko spremenjenega lososa v Kanadi. Uh, Torej, eh, Kanada je podprla to, kar se dogaja v Panami, istočasno pa pravi, da ne bo nikomor v Kanadi omogočila dostop do takšne ribe. Se pravi, tukaj so se zadeve začele razvijati. No, eh, razumem, da je, zakaj je EFSA upravila to delo. Eh, no, dobro je, da smo govorili tudi o korist podjetjih in pa o možnih grožnjah. Ampak verjetno bo vse skupaj podobno razpravi o kloniranju. Mi vedno znova razpravljamo o prehranski varnosti, o tem, ali so živila varna. Če bomo se osredotočili samo na to, se ne bomo odzvali na pomisleke državljanov. Ne gre samo za prehransko varnost, ampak gre tudi za etične pomisleke. Uh, Sama menim, da mi uživanje gensko spremenjene prehrane ne bo škodila. Nobenih dokazov za to ni. Ampak nisem pa prepričana, ali uporaba gensko spremenjenih organizmov na rastlinah ne bo vplivala na biotsko raznovrstnost in na druge vidike okolja. Vemo, da če uporabimo uporabljamo določen insekticid, to vpliva tudi na pridelavo rastlin na drugih poljih. E, se pravi, ne smemo se osredotočati samo na prehransko varnost in se ukvarjati več z etičnimi vprašanji, z družbenimi vprašanji. Vedno znova se postavlja tudi vprašanje, kakšna je korist navadnega potrošnika pri vsem skupaj, kaj bodo imeli oni od tega, če vse skupaj primerjamo z izgubo na področju dobrega počutja živali. Ja, ne vem, če ste vse skupaj eh, predali tudi odboru za etično vprašanje Evropske unije. Eh, pri kloniranih živali se je to zgodilo in takrat je etični odbor rekel ne. Povedal je, da je preveč pomislekov za to, da bi klonirani živali vključili v prehransko verigo. Se pravi, ukvarjati se moramo tudi z drugimi vprašanji, ne samo z prehransko varnostjo. In na nazadnje, spremenila se je percepcija javnosti, ko je šlo za genetsko spremenjene organizme, za um, torej živali, za raziskave in pa za prehrano. Vem, da nekatere raziskave uporabljajo genetsko spremenjene embrije rib, ne ljudi, da ne bo kdo skočil v zrak. Uh, Eh, torej te embrije uporablja za testiranje zdravil, na to pa jih zavrnemo, eh, zavržejo. In to mora biti ločeno vprašanje. Tukaj gre za drugo vprašanje, kot pa pri kloniranih eh, popolnoma odraslih živali, naprimer prašičih. Ti dve vprašanji je treba ločiti. Kaj ti mnenje javnosti? je tukaj različno od enega primera do drugega. Zahvaljujemo se komisiji, mislim, da je res, da potrebujemo širšo javno razpravo o tem. Tukaj ne gre samo za tehnično vprašanje. Ehm, verjetno se bomo tudi v naslednjem mandatu parlamenta morali še vedno vračati k tem vprašanjem. Hvala, Linda McEwan. Sedaj pa kolegica Pilar Ajuso, ona je kontaktna oseba za stike za EFSO, potem bomo slišali še Ano Rospah, Korine Paš, Karla Šliderja in pa kolegico Ljotart. Sí, gracias, Yo también. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama se zahvaljujem komisiji in pa EFSI. Dobro je, da sta institucije prišli sem, in da razpravljamo o tem vprašanju. No, vem, da je misija E vse predvsem to, da odloča o tem, ali lahko na varen način uživamo te genetsko spremenjene živali ali ne. Ampak tukaj imamo dve usporedni razpravi, kot pri kloniranju. Torej, gre za vprašanje, ali potrošniki želijo to meso ali ne. Tega ne moremo rešiti znotraj EFSE. Tukaj gre za dve zelo različni razpravi. E, sporočeno nam je bilo, da se spoštuje vse, vsa pravila na področju varnosti prehrane, čež da je genetsko spremenjena hrana varna za uživanje. Dobro, naloga EFSE je, da o tem odloča. Ampak kot politiki si moramo vse skupaj ogledati na širši način, razmisliti tudi o etičnih vidikih in tako naprej. Enako kot smo to naredili pri mesu iz kloniranih živali. In pa seveda se tukaj zastavlja tudi vprašanje sledljivosti. Vedeti moramo, ali nek proizvod prihaja od uh, genetsko spremenjenega uh, organizma ali živali. Eh, včasih je to uh, še bolj zapleteno pri kloniranih živalih. Živali, klonirane živali so identične živalim, uh, iz katerih so bile klonirane. Se pravi, lahko zagotovimo vsa pravila o varnosti prehrane, lahko razpravljamo o tem, ali je uživanje teh izdelkov varno ali ne. O tem lahko odloča EFSA, to je vse lepo in prav, ampak tukaj gre tudi za širšo razpravo. Vprašati se moramo, kako varne so ta živila, kako jih lahko, kako jih lahko identificiramo in tako naprej. Karl Schlitter. Äh, Karl Schlitter äh, je lahko sedaj dobil besedo zaradi velikodušnosti Ane Rospah, ki mu je prepustila uh, besedo prvemu. No, ehm, tudi sam bom moral oditi, zato ne bom več fizično prisoten pri vaših odgovorih. Ampak vseeno bom zastavil nekaj vprašanj. Obstaja. Prošnja za avtorizacijo posebnih gnojil eh, v Španiji za olke. Podoben primer smo imeli tudi že v Kanadi. No, eh, kar se tiče genetsko spremenjenih živalih, pa resnično ne vem, zakaj bi želeli genetsko spremenjene organizme, če ne bi bil cilj več mleka, eh, hitrejša rast in tako naprej. Ne gre za koristi potrošnikov. Čudno se mi zdi, da bi potrebovali genetsko spremenjene živali zato, da bi izboljšali njihove zdravje. Ne, zato, da bi imeli živali več eh, prostora. Ne, ne moremo. tako argumentirati. Ne vem, eh, kako bi naj to prihodnosti Evropi prineslo koristi. Če si ogledamo javnomenske raziskave, lahko dovimo, da potrošniki nočejo genetsko spremenjene organizme. Torej, če to ne gre v korist potrošnika ali živali, potem je edini možni odgovor to, da to koristi podjetjem. Eh, tukaj pa govorimo o, o potrebah okolja, dobrobiti živali, zdravju živali. In še nekaj. Če kmet goji svoje lastne živali, potem lahko on uživa koristi od njih. Če bo moral vedno znova kupovati genetsko spremenjene uh, uh, organizme, pa bo to šlo njemu v škodo. Sam ne vidim tu nobenih drugih koristi, kot pa koristi podjetij. Že večkrat se je Evropska unija v preteklosti odločila, da iz etičnih pomislekov ne bo uporabljala določenih izdelkov. Nekateri nočejo uporabljati uh, jedrskih bomb, drugi pa nočejo uporabljati kakšnih drugih izdelkov. Se pravi, argumentacija tukaj ni jasna in strošek za družbo bo pravzaprav večji, kot eh, je tukaj prikazano mislim da v evropi tega ne bi smeli dopustiti dobro če gre za oske primere če je to nujno potrebno za proizvodnjo določenega zdravila za človeka eh, dobro potem bi lahko to omogočili ko gre za prehrano pa ne vidim nobenega argumenta ki bi to upravičeval sam bi si želel prepovedi moje vprašanje za vas pa je naslednje kako boste lahko zagotovili da pri dolgoročnih učinkih, ki jih ne moremo trenutno natančno poznati, kako boste lahko zagotovili, da bodo ti dolgoročni učinki resnično varni? Se pravi, tukaj gre za uh, moje vprašanje o etičnih pomislekih uh, in pa gre tudi za celotni odnos kmetovalec, potrošnik, podjetje, kdo bo torej tukaj imel. Uh, največje koristi. No, sedaj bom nevljudno zapustil dvorano, ampak vsekakor bom poskrbel za to, da bom slišal vaš odgovor. Srečno pot, Karlo Šitarju. Sedaj pa Ana Rospah, Korin eh, Lepaš in pa Kartika Liotard. <clears throat> Noha, kaj sljudaju? Hvala lepa. Karl Šliter je zastavil nekaj teoretičnih vprašanj, jaz bom pa zastavila um, praktično vprašanje, kako lahko preprečimo, da genetsko spremenjene eh, živali ne bi širile svoje, svojih genov na genetsko nespremenjene živali. Naprimer pri uh, lososu, ali lahko imamo pregled nad tem, koliko živali bi morda pobegnilo iz uh, ribogojnic. Tudi igre bi lahko kam zašle. Ali ima EFSA podatke o tem, v kolikšni meri bi uh, gojenje genetsko spremenjenih uh, lososov lahko vplivalo na genetsko nespremenjene živali. Kaj bi se potem zgodilo? Bo potem ena vrsta živali bolj odporna kot druga in bi torej zmagala v tem konkurenčnem boju v naravi? Uh, No, pa še nek primer iz eh, Severne Amerike. Tam je veliko uvoza lososa iz eh, Kanade. No, evropski potrošniki pa pričakujejo informacijo o tem, ali so, proiz, ali so proizvodi, ki jih kupujejo, genetsko spremenjeni ali ne. Zanima me, uh, Katere druge genetsko spremenjene živali lahko v prihodnosti pričakujemo v prehranski verigi? Hvala lepa, Korin Lepaš, hvala lepa, gospod predsednik, za to razpravo. Hvala lepa komisiji in EFSI, da sta tukaj. Pridružujem se temu, kar so povedali kolegi in zlasti temu, kar je povedal Kar Šliter. Eh, se pravi, prvo je vprašanje je eh, ocenjevanje in upravljanje tveganja. To je treba zastaviti vprašanje, ali je to potrebno. Ne vem, ali potrebujemo gensko spremenjene živali in če potem nadaljujemo v smeri, eh, ki smo jo pravzaprav eh, dejansko začeli izbirati eh, naprimer življenje živali, ki je neskladno z našimi predstavami o dobrobiti živali Eh, potem eh, tu bi imeli več eh, živalsk. Govorimo o lososu. Ne vem, to ne ustreza pravzaprav željam evropejcev in tudi ne vem, kakšna je lahko korist vsega tega. In to je moje prvo vprašanje, ki prevladuje nad vsemi drugimi. No, seveda. Drugo vprašanje je, torej, ali to želimo. Naši kolegi so že odgovorili, če naredimo uh, anketo po Evropi, uh, eh, bo podobno kot pri kloniranih živalih, 90 odstotkov ljudi bo proti. Se pravi, moramo se vprašati, kako je s tveganjem. Torej, to vprašanje je seveda zelo široko. Tu ne gre samo za zdravstveno varnost in tudi tu odgovor ni neutralen, to je zelo resno vprašanje in tu potrebujemo dolgoročne študije, s katerimi očitno ne razpolagamo. Tu gre seveda tudi za vprašanje eh, biotske raznovrstnosti ti eh, lososi iz ribogojnic eh, so torej zaprti v teh ribogojnicah, vendar to je seveda eh, ni na ravno okolje in tu seveda lahko pride do uhajanja in kontaminacije divje prosto živečih staležev in podobno. Torej sprašujemo se tudi, kako je z vplivom na žuželke kako je eh, potem seveda eh, z vplivom žuželk na eh, različne uporabnike, na človeka ali pa tudi na druge. Se pravi, tu se tudi zastavlja vprašanje dobrobiti živali. Torej, ta losos bo bolj debel, ampak to ni pravzaprav skladno s tem tipom živali tu se seveda zastavlja vprašanje tveganja in tu se zastavljajo etična vprašanja. Potem spet vprašanje upravljanja tveganja. Tveganje je treba ocenjevati. Torej, res ne vem, kakšna je lahko korist. E, se pravi, tu bi pravzaprav še bolj izzivali e, potrošnike e, in. E, tu se povečuje tveganje in mislim, da smo ga imeli dovolj in eh, pri tej temi je dejansko treba predstaviti vse in moram reči, da moramo izreči nasprotovanje takim eh, proizvodom, ki ne prinaša nobene koristi našim državljanom. Hvala lepa in sedaj pa gospa Liotard in na to Pilar Ajuzo. Najlepša hvala. Eh, nikogar ne bo presenetilo, če sedaj rečem, da nisem zagovornica genskega spreminjanja. In tu ne gre samo za etična vprašanja. Tu je še zelo veliko uh, odprtih vprašanj glede okolja, zdravja, zdravja živali, vplivov na okolje in strinjam se eh, s kolegicami in kolegi, da ni dovolj, da samo nadzorujemo varnost živil. Ob rastlinah so sedaj razvili tudi tehnike genskega spreminjanja živali in o tem imamo zelo malo podatkov in podatki, s katerimi razpolagamo, kažejo, da prihaja do nesorazmerno veliko trpljenja pri živalih. 13. člen Lisbonske pogodbe pravi, da če se uh, Eh, oblikuje evropska politika, da je treba upoštevati tudi dobrobit živali. Tudi javnost to želi. In tehnika genskega spreminjanja živali je v nasprotju eh, s temi cilji. Potem se sprašujemo, kaj so pa prednosti genskega spreminjanja živali. No, ena velika prednost je očitno Eh, povečanje odpornosti živali proti boleznim, vendar mi se moramo vprašati, odkot prihajajo te bolezni, zakaj prihaja do izbruhov, naprimer zaradi interesov tenzivne živinoreje in mi ne rešujemo tu pravilno tega vprašanja. Mi moramo tu najti nov pristop. Lososi lahko seveda zapustijo te ribogojnice, lahko pride do motenja biotske raznovrstnosti. In imam pa še vprašanje EFSI in poznaje tudi komisiji. Najprej EFSI, hvala lepa za skrbno poročilo, ki ste ga predložili. ali bi morda lahko povedali, kakšne bodo dolgoročni vplivi na zdravje živali, na človeka, na okolje, kako boste to preučili in preiskali. Ali lahko opravite tudi eh, raziskave za primer, da bo prišlo do teh gensko manipuliranih živali, tako jim jaz to pravim, kako bo ta odpornost tudi vplivala pravzaprav na uh, dobrobit živali in podobno. Komisijo bi pa vprašala, ali so gensko spremenjene živali tudi predmet pogajanj o transatlantskem partnerstvu, ali so del te pogodbe, kakšni so tu dogovori in ali bo Sanko pri komisiji ukrepal proti tem, ali bo eh, GD Sanko in GD trgovina pravzaprav tu na isti strani ali bosta eh, zastopala različni mnenji. Hvala lepa, Pilar Ajuso. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Danes smo tu zbrani v tako majhnem številu in zaradi tega sem se še enkrat prijavila k besedi. Eh, jaz želim, da bi živila bila zdrava in da bi ljudje lahko sami odločali, kaj kupujejo. Pri eh, vzreji, pri križanju prihaja vedno do neke manipulacije. In pri mnogih tudi ne nastopajo nobene težave. Če pa pride do genskega spreminjanja, naprimer embrija, je lahko pozneje žival bolj odporna proti boleznim zaradi genskega spreminjanja. Isto se lahko zgodi pri žuželkah. Žuželke, ki sicer napadajo rastline. Uh, Eh, te lahko spreminjamo in zaradi tega uporabljamo potem manj pesticidov. Se pravi, ni vsaka genska manipulacija od samega začetka slaba, vendar potrebujemo natančne študije, ki morajo biti neodvisne. Se pravi, potrebujemo študije, potrebujemo raziskave, ki so zasnovane dolgoročno in zagotavljajo tudi varnost živil. Ne moremo pa na samem začetku eh, stvari eh, zavračati, češ da so slabe. Potrošniki želijo varnost potrošniki želijo vedeti, ali je nekaj gensko spremenjeno ali ne. Mi potrošnikom ne moremo ukazovati, kaj naj delajo in česa ne, kaj naj kupujejo in česa ne. To je pač moje mnenje, vendar mi hočemo natančne informacije, natančne informacije tudi od znanosti. Pavel Poc. Najlepša hvala za besedo, gospod predsednik. Posem na kratko želim zastaviti vprašanje. Pravzaprav je to vprašanje že zastavljeno. Gre za transatlantsko partnerstvo. Pred kratkim smo tu v odboru eh, dobili predlog na mizo in sicer, da izkoriščamo mlečno kislino za sterilizacijo različnih stvari, naprimer tudi živalskih eh, trupov pri pripravi živil. Eh, to je bilo tudi usiljeno s transatlantskimi odnosi. Se pravi, eh, o tem bi rad več vedel. Potem pa tri vprašanja v zvezi s to temo. Torej, pred leti sem bio, biolog in si ne morem predstavljati, da bi eh, Eh, lahko s kakšnimi ukrepi preprečili eh, prenos eh, gensko spremenjenih genomov na prosto živeče živali. Se pravi, gensko spremenjene živali lahko ubežijo. Potem gensko spremenjene živali so tudi bolj odporne proti eh, patogenom in recimo, da gre za skupni patogen. Recimo, da gojimo živali, ki so bolj odporne proti določenim boleznim. Kaj to pomeni? Kako bi to vplivalo pravzaprav tudi na naše človeško eh, eh zdravje? potem ko jih uživamo. In ali komisija uporablja transgene živali drugače? To so živali, ki imajo drugačne gene uh, od genov lastne biološke vrste in kako pravzaprav obravnava živali, uh, ki z gens takimi spremembami samo pospešijo navadno vzrejo, se pravi, kako eh, ravnati v primeru spreminjanja za to, da se okrepi nek gen in podobno. Eh, hvala lepa, Pavel Pok. Koordinatori so danes odločili, da bo odbor za okolje imenoval imenoval dve osebi iz dveh velikih političnih skupin, ki bodo pač sodelovali v tem usmerjevalnem odboru, spremljali bodo pogajanja in v eh, odboru bodo pač potem zbrane aktualne informacije, se pravi, imeli bomo stalno poročanje. Kajti jaz mislim, da Mnoge kolege v parlamentu skrbi, kaj to se pomeni za evropsko zakonodajo, za evropske standarde, o čem se bodo dejansko dogovorili v, tem, eh, v teh pogajanjih eh, o prostotrgovinskem sporazumu. Se pravi, dva kolega iz odbora bosta tam prisotna. Sedaj, kdo bo prvi odgovoril, prosim. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Če dovolite, bi začel z odgovorom, eh, pozneje bo pa kolegica odgovorila na vprašanja namenjena EFSI. Odgovor bi razdelil v pet točk. Najprej bi govoril o navidezni koristi. Eh, losos, eh, ki so ga predstavili v ZDA, slišali ste, niso ga vzredili v ZDA. embrije so proizvedli v Kanadi, eh, odrasle živali pa so vzredili v Panami. Ta losos je bil eh, gensko spremenjen zato, da bi se debelil dvakrat hitreje. Komisija ne more sedaj reči, ali bo zaradi tega tudi cena eh, polovična, ne vem, ker tega lososa še ni na trgu. Torej, debeli se dvakrat hitreje, uh, Eh, ob eh, isti količini hrane. Eh, torej, prav gotovo je zatem nek finančni interes podjetij, ki želijo ozrediti ta losos, potem pa druge živali. Res je, imamo pač te znane mošice za uh, olivna drevesa, uh, za oljke. E, to je patogen za oljke in določene žuželke e, obdelujejo za to, da bi bile sterilne, bombardirajo jih z radioaktivnimi snovmi na podlagi kobalta in eh, potem pride eh, do tega, da ti eh, samci ne morejo oplajati samic in eh, se pravi, tu se uporabljajo radioaktivne eh, snovi in za te mušice, te olčne mušice, velja, da jih dejansko sterilizirajo samice, nimajo zaradi tega oplojenih jajc, in ker jajčeca lahko uh, oplodi samo en samec, potem seveda ne prihaja do uh, razvoja uh, teh jajčec. Se pravi, zaradi tega ni treba toliko uporabljati pesticidov. Španija mora, mora sedaj opraviti uh, velike eksperimente na terenu, mora tudi pokazati koristi te tehnike, mora seveda tudi pokazati, da ni škodljivih vplivov na druge e, žuželke, na te mušice, druge mušice in podobno. Obstajajo tudi gensko spremenjene bakterije, ki proizvajajo zdravila oziroma e, zdravilne. So, substance in to tudi ni eh, predmet polemike zaradi tega, ker eh, se na ta način proizvajajo zdravila, ki so koristna za ljudi. Eh, tu gre za to, da se tudi na ta način preprečuje uporaba škodljivih snovi. E, potem imamo naprimer določene e, prenosne živali, kot naprimer tudi pri aviarni influenci in podobno. E, tudi divje živeče živali so pač občutljive na take bolezni in podobno. Torej, tu se opravljajo raziskave, ker gre pač za zdravstvene razloge. Drugo je, Etično vprašanje. E, imeli smo raziskave, ki lahko odgovorijo pač na določena etična vprašanja. Vendar pri etiki moramo tudi ravnati zelo previdno. Tu lahko pride do manipulacij. Po programu Pegasus ne izključujemo eh, možnosti, da bi poprašali eh, za mnenje Evropsko skupino za etiko. Eh, kajti že leta 1996 so izdali mnenje, kako je z normalnimi tehnikami. In tu gre za losos namenjen uživanju človeka in tu pa če nimamo priporočil. Eh, tretje je tveganje tveganje za zdravje. Tu ukrepa EFSA, potem tveganje za okolje, tudi to ocenjuje EFSA, eh, potem tveganje za biotsko raznovrstnost. Vse je pa seveda odvisno od tega, ali so te živali zaprte. Ta losos, ki ga vzrejajo v Panami, ne sme iti v zrejo v odprtem morju. E, ta losos je v zaprtih bazenih, obdanih skopnim in e, navadno seveda losos gojijo v kletkah, ki so v morju in tu seveda lahko pobegnejo iz teh kletk, pride do reprodukcije z drugimi prosto živečimi eh, lososi in podobno. Vendar eh, v tem primeru so američani sklenili, da bodo vzredili te živali v bazenih znotraj kopnega eh, zagotavljajo filtriranje in da ta losos ne more pobegniti iz teh bazenov. Sveda se tu zastavlja vprašanje dobrobiti živali. Tudi to je pomembno vprašanje. Eh, losos iz eh, ribogojnic, pa naj gre za konvencionalne ribogojnice ali pa ribogojnice za gensko spremenjene živali, mora seveda biti primerno obravnavan, treba je poskrbeti za dobrobit živali. E, potem četrta točka, to je izbira potrošnika. Najprej je treba seveda upraviti politično izbiro, vendar komisija in mi smo to že večkrat povedali, ni ne za, ne proti gensko spremenjenim živalim. Mi izvajamo pravzaprav zakonodajo, ki jo sprejemata svet in parlament. Politika mora stvari prepovedati. Če bi institucije sklenile popolno prepoved eh, gensko spremenjenih živali, bo komisija seveda to izvajala. V tem trenutku pa spada to v direktivo in uredbo. Eh, načeloma gensko spremenjene živali niso prepovedane, treba pa jih je označevati zato, da se informirajo potrošniki. O vseh proizvodih je treba uh, obvešati. Eh, tu ne gre samo za. Uh, uh, losos, gre tudi za olje, gre za ribjo moko in tako naprej. Vse to je treba označiti, zato da lahko potrošniki izbirajo ob poznavanju dejstev. In še peta točka, to so odnosi z ZDA v okviru prostotrgovinskega sporazuma. Predsednik Barroso je bil zelo jasen ob odpiranju teh pogajanj pred nekaj meseci. Evropska unija in ZDA ne bosta razpravljali o uh, evropski ravni zaščite uh, pri uh,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 Seveda se govori o naslednjem. Eh, naprimer ZDA bodo spraševali, zakaj eh, potrebujete 5 do 10 let, da odobrite nek gensko spremenjeni organizem, pri nas je pa dovolj eh, eno leto. Potem se pač razloži, kako deluje EFSA, politične težave in tako naprej. Tu se dajejo informacije. Ne bomo pa z njimi govorili o spreminjanju naše zakonodaje. Toliko, gospod predsednik, v odgovor in če dovolite, bi sedaj besedo predal predstavnici EFSE, da odgovori eh, na vprašanja namenjena njej. Hvala lepa. Dobro, potem pa dobi sedaj besedo predstavnica EFSE. Hvala lepa. Rada bi pojasnila, da si lahko pogledamo okoljsko varnost, če že nimamo, ne moremo upoštevati etičnega vidika. In eden od obeh eh, naših dokumentov se ukvarja ravno s tem vprašanjem. Oba dokumenta predstavljata smernice. To pomeni, da imamo seznam vprašanj, in da podamo smernice o tem, kako bi eh, ustvarili podatke za prosilca, da bo lahko sestavil eh, svežen eh, podatkov. S temi smernicami ne podajamo odgovorov na vprašanje, kajti ne prej moramo prejeti svežen podatkov, da bomo to lahko storili. Postavili ste številna vprašanja ki bi jih eh, pravzaprav moral um, predstaviti eh, prosilec s svojim svižnom podatkom. Naprimer, zabeležila sem ti sledeče. Kaj, če gensko spremenjena riba ujde? Kaj se bo zgodilo z okoljem? Kaj se bo zgodilo s širšo populacijo? To je ravno vprašanje, uh, ravno vprašanje, ki ga mora vprašati prosilec. Potem ste vprašali, kaj se zgodi z ljudmi, uh, če pridajo v stik z gensko spremenjenimi insekti. In ravno je to eh, vprašanje, s katerim se je treba ukvarjati. Potem je bilo še eno vprašanje, kakšni so vplivi eh, resistentnosti na eh, zdravje živali. Jaz vam ne moram podati odgovorov na ta vprašanja. To, da EFSA zahteva podatke, da bi videli, kakšni so odgovori na ta vprašanja, če zato, da bi videli, kaj se bo zgodilo, če bi se dejansko tak, taka žival sprostila za trg. Smo zelo pozorni, imamo pet delovnih skupin, ki morajo ugotoviti, kaj so relevantna vprašanja. In seveda uporabljamo načelo analize od primera do primera. Kajti, seveda so tukaj pomembni dejavniki, katero žival imamo, za kakšno genetsko spremembo gre osredotočati se morate na različne vrste vprašanj. Sedaj pa bi dala besedo Silvi Mestik, kolegici, ki je eh, pristojna za dokument v zvezi z oceno eh, eh, vpliva na okolje. Kaj ti vaše vprašanje so se nanašala tudi na to? Izvolite, Silvi. Prosim. Hvala lepa. Rada bi dopolnila eh, sliko, rada bi se navezala na to, kar je povedala predgovornica. Je vse pred kratkim razvila smernice, rada pa bi se navezala še na, še na dve specifični točki. Ena je ta, da je treba oceniti dolgoročne vplive in pa, da je treba ugotoviti, kaj se zgodi, če žival uide. Torej, Ravno te dve točki eh, obravnavajo tudi smernice. Dolgoročni vpliv, kaj to pomeni? Temeljiti moramo, delati moramo na tem, kar vemo. To pomeni, da svetujemo eh, prosilcu, naj upošteva celo vrsto informacij, ki so takrat na voljo, vključno z znanstvenimi dokumenti, vključno s katerimi kolmi podatki, ki, smo, ki so bili predobljeni eh, z nadomestnimi živalmi. To pomeni živali, ki imajo podobne eh, karakteristike, niso pa gensko spremenjene. To, to, bi, to bi bilo torej lahko informativno. Različni podatki bi nam potem lahko eh, pomagali ugotoviti dolgoročne učinke. Potem je tu še nekaj, kar zahteva evropska zakonodaja in to je spremljanje potem, ko je zadeva dana na trg. To poznate z področja rastlin in isto bi veljalo za gensko spremenjene živali. Druga točka pa je potreba potem, da moramo spremljati možni, mož, možnost, da žival ujde. Res je, o tem moramo razmisliti. Kajti, novi gen, nove značilnosti bi lahko prišle na širšo populacijo. Zato rečemo podjetjem, da nam naj dajo podatke, če so ugotovili kakšne razlike v vedenju, v reprodukciji, v rasti, v vedenju. No, toliko z moje strani. Za zaključek pa bi povedala sledeče. Tekom eh, presoje vpliva, potem, ko smo opredelili tveganje, je še en dodatni korak, namreč ta, da bi uvedli ukrepe mitigacije. To priporočimo um, uprav, upraviteljem tveganja. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste si vzeli čas uh, za to široko razpravo. Vedno je seveda škoda, da se morajo v četrtek popovdne poslanci vračati v svoje volivna okrožja, kjer imajo druge sestanke. Ampak seveda eh, je to slišala tudi širša javnost. Lepa hvala Evropski komisiji, zahvaljujem se tudi EFSI, zahvaljujem pa se seveda tudi kolegicam in kolegom za današnjo razpravo. S tem smo pri koncu te točke dnevnega reda. Naslednjič se bomo srečali skupaj z odborom ITRE. Pogovarjali se bomo o ciljih 2030 in sicer bo to 2. decembra od 15. Do 8, do, od 15. ure do 18.30. 16. in 17. decembra pa se bomo znova srečali tukaj v Bruslju, preden se začnejo božične počitnice. Vsem želim lep večer.